Hvala lepa. S tem zaključujemo enominutne govore. Še informacija. In sicer skupine GUE. Prejela sem eh, zahtevo, da se Jaromija Količeka imenuje za člana odbora za industrijo in pa uh, odbora za eh, sodelovanje oziroma pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in pa Ukrajino. Če ni pripomb eh, oziroma nasprotovanj glede tega, je imenovanje sprejet.